colleagues uh, begin. Sedite, prosim. Če ne boste glasovali, prosim, zapustite dvorano. Če boste glasovali, pa lepo prosim, sedite. Um, uh, um, Vsaj ena od skupin ni imela glasovalnega seznama. Imate vsi glasovalni seznam, no bom kar nadaljeval kljub hrupu. Hvala. Peter, kolegice in kolegi, zanima me, ali imate vsi seboj glasovalne kartice. Vsa glasovanja danes popodan bodo potekala elektronsko. Zanima me torej, ali imate vsi svoje glasovalne kartice. Če kdo nima glasovalne kartice, lepo prosim, da to sporoči sekretarjatu. Vsi morate imeti glasovalne kartice, zato ker bomo glasovali elektronsko. Dobro, prvo glasovanje. Umirite se, prosim. To velja tudi za osebje odbora. Sedite, prosim, razen če imate nujne opravke. To velja tudi za vas tam zadaj. Pozdravljeni, glasovali bomo z glasovalnimi karticami in sicer glasujemo o Agenciji za usposabljanje na področju kazenskega pregona CEPOL poročevalka je Kinga Gal. Imeli bomo samo eno glasovanje in sicer elektronsko. Glasujemo. So colleagues, if we just pause, okay, if we just pause for one moment. Samo trenutek, prosim. EPP ima enega preveč. kolegice in kolegi. Kolegice in kolegi. Dvorana je polna, zato bi bilo dobro, da ste tiho, ko govorim. E LS se dogovarja o tem, kako bodo uredili problem. Tudi socialisti imajo enega preveč. Lepo prosim, da to rešite, preden nadaljujemo z glasovanjem. Rezultata tega glasovanja to ne bo spremenilo, ampak lepo prosim, da poskrbite, da bo vse v redu. Ja, ja, no, lepo prosim, da poslanca na obeh straneh izvlečete glasovalni kartici zato da bomo dobili končni rezultat. Sprejeto. Konec glasovanja. Sprejeto. Čestitam, gospod Gal. Uh, um, gospa Gal želi nekaj povedati. Samo kratek komentar. Hvala, poročevalcem v senci, še posebej gospe Benovi, ki mi je pomagala v pogajanjih. Hvala tudi sekretarjatu za pomoč. Hvala, gospod Orengaj. Hvala. Prav. Zdaj pa drugo glasovanje gre za uporabo podatkov iz evidence potnikov. Poročevalce, gospod Kirkhope. Če gospod Kirchhoff nima komentarjev, potem bomo lahko glasovali. Kolegice in kolegi, to bo elektronsko glasovanje, kakor je zahtevala vsaj ena skupina, zato bomo glasovali elektronsko. Ste vsi pripravljeni? Če boste tiho med glasovanjem, bo to zelo koristno. Dobro, prvo glasovanje. 48, 49 in 50 glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Colleagues, uh, we just pause for a moment. The SND still has one full member, two members. Socialisti imajo še vedno enega polnega člana. Preveč. To moramo rešiti, preden nadaljujemo. colleagues, when SND is ready, that will mean. Ko bodo socialisti pripravljeni, bomo končali glasovanje. Zdaj no, je v redu. Zavrnjeno. Osem in petdeset glasujemo. vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja.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 is. Okay. Compromise 3. Kompromis 3. Glasujemo. Gre za stran 18 na glasovnem seznamu. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 4 na strani 22. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 5 na strani 32. Glasujemo. Konec glasovanja. konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem, še enkrat moram socialistom povedati, da imajo enega preveč. Kompromis 6 na 37 strani glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 7. Glasujemo. Stran 46. Vem, da nekaj časa traja, da najdete to stran. Lahko si pomagate z lističi. Dobro, ta nasvet morda prihaja do vas nekoliko pozno, ampak za naslednjič. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 8, stran 55. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 9. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10 na strani 72 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 11. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12 na strani 84. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 13 na strani 86. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 14 na strani 87, pravi predsednik, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 15 stran 87, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 16 na strani 88 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 17 na strani 88 glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto kompromis 18 na strani 91 glasujemo. Konec glasovanja. Ko bom glasoval tudi sam. Sprejeto. Kompromis 19 na 92. strani glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 20 tudi na strani 92 konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21 na strani 93 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa uvodne izjave predlog spremembe 51 glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 53. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 54. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sedaj pa kompromis 22 do 26 glasujemo, oziroma 22 do 56 glasujemo v svežnju. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa stran 117. Glasujemo o besedilu z izglasovanimi spremembami. A ne? So as I was saying, yeah, that was a vote. Of ALS e sprašuje o določenem kompromisu, glasovali smo v svežnju. Zadovoljni bodite, da smo glasovali v svežnju, zato ker lahko greste domov po glasovanju. Dobro, zdaj smo na strani 117, glasujemo o besedilu z izglasovanjem mesta spremembami, glasujemo poimensko, glasujemo. Unblock, Če ne želite glasovati v svežnju, lahko glasovanje ponovimo. Se mi je zdelo. Konec glasovanja. And then we now vote Sedaj pa glasujemo o mandatu za otvoritev pogajanj s svetom. Glasujemo. Yeah. Vote is open. Glasujemo torej. Colleagues, is everyone voting? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. sprejeto, čestitke poročevalcu. Hvala poročevalcem v senci za upravljeno delo. Kolegice in kolegi, prekinjam zasedanje za nekaj minut, da lahko začnemo z naslednjo točko.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

colleagues, everyone is here, so I'm going. Kolegice in kolegi, vsi smo tukaj, zato predlagam, da začnemo. Oprosti, Birgit, nekoliko zamujamo. Dobro, poročevalci so pripravljeni. Kaj se dogaja z mikrofonom?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 poročevalko SK Keller, poročevalce v senci imamo tudi tukaj. Predlagam, da najprej spregovori SK, da poda svojo predstavitev, potem pa bo o 11. točki spregovoril tudi Peter Niedermüller o uporabi instrumenta prilagodljivosti za začasne ukrepe na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Najprej bosta spregovorila oba poročevalca, potem pa bomo imeli skupno razpravo. Mislim, da je to bolje, kot pa, da bi razpravljali o vsakem poročilu posebej. Se strinjata? Prav. Kolegice in kolegi, Ska Keller bo začela. Naš cilj je, da bi določili rok za vložitev predlogu sprememb rok je bil 10. juli. Ko smo govorili o predsedovanju Luksemburga, ste slišali več o tem, ska bo začela. Tokrat imamo več časa, se opravičujem za zadnjič. V redu, hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti poročevalcem v Senci za njihovo sodelovanje. Res smo imeli natrpano časovnico, to je verjetno najhitrejše poročilo, ki smo ga pripravili v parlamentu. Hvala za vaš trud. O tem vprašanju smo govorili že večkrat. Govorimo o schemi premestitve za Italijo in Grčijo, zato da bi premestili 40 tisoč ljudi iz teh dveh držav. To sta državi, ki sta najbolj na udaru. Veliko ljudi je prišlo v ti dve državi in število vse še veča. Komisija je predlagala to nujno schemo za premestitev v zavezojoči naravi, svet pa je rekel, da si želi prostovoljno schemo. Jutri bomo glasovali in poslali bomo jasen signal svetu, da parlament podpira zavezujočo schemo premestitve, kajti signal solidarnosti je zelo pomemben in nujen. Jasno je, da mora parlament podpreti predlog komisije z spremembami, ki jih bomo uvedli, seveda, seveda pa je to za nas šele izhodišče, kajti gre za področje uporabe, za zadevne države, za številko, to je 40 tisoč in to je samo izhodišče gre za izhodiščni proces. To bomo jasno zapisali v jeziku, ki ga bomo uporabili in to ste storili tudi vi s svojimi predlogi sprememb. Prav tako želimo povdariti, da je to nujen mehanizem, ki ne spada v postopek sozakonodajalskega dela, ampak imamo tukaj samo posvetovalno vlogo, zato komisijo pozivamo, da sprejme trajno shemo za nujne primere in to v doglednem roku. Komisija predlaga, da bo to storila do konca leta. Mi smo rekli, da to ni v ustreznem času, zato bomo mi vredno uporabili instrument poročila na lasno pobudo. Podpiramo komisijo, torej to je naše glavno sporočilo, vendar to je samo začetek in to je samo posvetovalni postopek, ker gre za postopek v okviru izrednih razmer in imamo pravice so zakonodajalskega dela tukaj. Mislim tudi, da moramo rešiti problem sekundarne mobilnosti in tudi perspektiv za te prerasporejene begunce, zato da za njih zagotovimo določene perspektive. V zvezi s tem bomo upoštevali preference in želje vlagateljev. Hvala lepa za vašo podporo v zvezi s tem. To ste omenili v predlogih sprememb. Mislim, da bi bilo dobro, če bi upoštevali kvalifikacije družinske vezi, državne vezi in tudi preference držav članic, seveda, zato da zagotovimo, da sta tako država članica kot begunec oba zadovoljna, da so zadovoljni vsi akteri, ki so vključeni v ta proces. Mislim, da bi to morali storiti do največje možne mere, to vedno ne bo delovalo, to je jasno, ampak eh, prizadevati bi si morali, da bo to delovalo kjerkoli je mogoče. S tem bomo zagotovili tudi, da bo ta schema prerasporeditve uspešna. Začasni ukrep bo trajal dve leti in bo vključival 40 tisoč ljudi. Poskrbeti moramo, da bo to zgodba o uspehu in potem bodo države članice pripravljene to izvajati še v prihodnosti. To so glavne točke, ki jih predlagamo v osnutku poročila, predloge sprememb in kompromisi, ki smo jih pripravili na zasedenih sporočevalcev v senci, so poskrbeli, da je poročilo še boljše. Hvala lepa za vaše sodelovanje. Svet mora to upoštevati posvetujejo se z nami in upam, da bodo sprejeli tudi naše spremembe, kar zadeva podrobnosti, kajti podrobnosti so pomembne v tem programu, zato da bo program zaživel. Upam, da bo svet dosegel dogovor o številki 40 tisoč vsaj v ponedeljek. Vem, da si Luksemburžani prizadevajo za to, vendar. Vse države članice se morajo potruditi, zato da pokažejo, da so pripravljene izvajati to prostovoljno solidarnost, kako se to imenuje. Hvala poročevalcem v senci, njihovim asistencem, seveda službam, tudi službam iz vrst zelenih. Težko smo delali v zadnjih tednih in eh, vesela sem, da smo dosegli dober rezultat. Upam pa, da bomo jutri uspešno glasovali. Hvala lepa tudi za vaše komentarje. Hvala lepa, Ska resna časovnica je bila natrpana. Res je, svet vam je prisluhnil tudi na posvetovanjih. V redu. Enajsta točka zadeva finančni instrument. Peter je poročevalec, na to pa bodo imeli besedo poročevalci v senci. Peter, izvolite. Hvala lepa, gre za instrument prilagodljivosti za začasne ukrepe na področju mednarodne zaščite v korist Italije in Grčije. Kratek bom, ker je tudi moje mnenje kratko. Kako vidite, pozdravljam predlog komisije, da bi uporabili instrument prilagodljivosti za to, da bi zagotovili več sredstev v okviru tretjega poglavja proračuna. Gre za začasne ukrepe na področju mednarodne zaščite, kako je pravkar dejala Ska Keller predlagam, da bi prilagodili znesek, da bi ga povišali za 5 milijonov evrov, zato da bi omogočili, da bo EASO kot agencija imela dovolj sredstev za ustrezno število zaposlenih, kajti oni izvajajo ta mehanizem, so v središču dela na tem področju in eh, vedno znova morajo pomagati tistim, ki državam članicam, ki so najbolj na udaru pri teh izzivih. Prav tako sem nameraval povišati znesek tega instrumenta še naprej, zato da bi lahko premestili še 10 tisoč dodatnih ljudi v okviru scheme, ampak kolikor vem, se ta zamisel ne bo nadaljevala v okviru mehanizma premestitve, zato tega nisem upošteval v svojem mnenju, drugih sprememb ne predlagam. Veselim se že komentarjev poročevalcev v senci ali vidijo potrebo potem, da bi uvedli dodatne prilagoditve. Hvala. Hvala lepa, Peter. Da pa poročevalci v senci za poročilo Ska. Gospod Lenart, izvolite. Hvala lepa, hvala gospod eh, predsednik, hvala Ska za dober uvod. Tudi sam se želim zahvaliti osebju iz sekretarjata Libe. Zgodaj zjutraj in pozno zvečer so pošiljali elektronsko pošto. Dobro ste delali in tudi rezultat je dober. Zelo sem zadovoljen, da smo uspeli najti soglasje med skupinami v Evropskem parlamentu, še posebej, če to primerjamo z težavami v svetu pri tem vprašanju v zadnjih tednih. Mislim, da državljani v Evropi to od nas pričakujejo. Mehanizem premestitve v izrednih razmerah za 40 tisoč ljudi ni odgovor na izzive, s katerimi se soočamo in s katerimi se sooča določene države članice. Ampak gre za zelo pomemben testni primer. Zadevo moramo izpeljati zelo dobro, dokazati moramo, da to deluje in če to deluje, se moramo nekaj naučiti in na to preiti na trajen mehanizem premestitve. To je mehanizem, ki bo mnogo obsežnejši od tega začasnega, to bo instrument, ki bo bolj ustrezno opremljen za to, da pomaga rešiti vedno večje migracijske pritiske. Zelo pomembni so tudi kompromisni predloge sprememb seveda je jasno, da je to samo en del našega holističnega pristopa do migracij. Če ne bomo dosegli napredka pri ostalih vprašanjih, o katerih govorimo, potem bomo še vedno v težavah. Tukaj imamo v mislih še posebej poročilo Mecola in Kienge. Upoštevati moramo tudi druge elemente problema migracij, zato moramo ostati zbrani, še naprej moramo pritiskati na vseh frontah v zvezi z vprašanjem migracije. Na Malti smo že izvedli pilotni primer in zagotoviti moramo, da uredimo sekundarne premike potem, ko ljudi premestimo, zato ker bomo s tem zagotovili ustrezno delovanje mehanizma, kar zadeva preference in želje. Moramo upoštevati tako želje beguncev, kot tudi želje držav članic, zato da bomo poskrbeli, da bo ta sistem, ki ga razvijamo, deloval tudi v praksi. Hvala lepo in veselim se že dobrega izida glasovanja jutri. Ilijana Jotova, poročevalka iz vrst socialistov. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala gospe Keller in vsem poročevalcem v senci, s katerimi smo sodelovali. Mislim, da smo zelo dobro sodelovali obravnavanje tega težkega vprašanja v samo nekaj tednih je bila skoraj misija nemogoče. To je zelo občutljiva tema tako v komisiji kot v svetu. Ne bi nam uspelo, če ne bi pomagale službe Libeja in tudi naši asistenti. Danes in jutri bomo obravnavali to poročilo, nekaj dni pred tem, ko bo svet dokončno odločal o tem, kakšno je naše stališče, Seveda, določili smo nekaj kompromisov v zvezi z določenimi vprašanji in ne delamo si utvare. Ta mehanizem, ta pilotni projekt bi moral biti obvezujoč za države članice. To je prva pomembna stvar. In ne vem, ali sem čisto dobro razumela predstavnike luksemburškega predsedovanja, ampak mislim, da so potrdili, da bo ta mehanizem nekoč obvezujoč za vseh 28 držav članic. Naša druga zahteva je bila naslednja. Jasno smo povedali, da so to šele, šele prvi koraki, gre za pilotni projekt. Komisiji dajemo možnost, da da pilotni projekt predstavi, da ga zažene, vendar v poročilu jasno navajamo, da se mora komisija pripraviti na trajen, stalen mehanizem. Upamo, da bo mehanizem uspela pripraviti do konca leta. Ta mehanizem bo začel delovati leta 2016. Vendar razmere se bodo najverjetneje poslabšale, zato moramo biti pripravljeni, da se ustrezno odzovemo. To poročilo mora biti prvi začesni korak do poročila Mecola in Kenge, ki ga bomo obravnavali letos jeseni. Ti dve poročili sta namreč povezani naša sporočila izhajajo iz tega poročila, ampak se bodo prenesla tudi v naslednje poročilo, ki ga bomo verjetno dobili septembra. Danes smo se dogovorili za razmerje 40-60, to je bil predlog komisije. Seveda si želimo, da bi delovanje pilotnega mehanizma pregledali, čez približno šest mesecev, zato da bi videli, ali mehanizem ustrezno deluje in da bi ugotovili, ali ga je treba spremeniti. Vprašanje želja oziroma preferenc, to bo verjetno najbolj sporno vprašanje. Imeli smo dve možnosti. Prvič, lahko upoštevamo želje ljudi, ki bodo premeščeni, ampak kompromis šest vključuje zlato sredino med eh, obema dvema možnostima. V skupini socialistov bomo podprli ta kompromis. Če pripravimo seznam želja oziroma preferenc, potem si ne želimo, da bi se oblikovala skupina držav, ki je proti temu mehanizmu. Ne želimo si, da bi se razmere še poslabšale, da bi jim dali možnost, da nasprotujejo temu mehanizmu. Po mojem mnenju je to zelo pomembno za porazdelitev beguncev po drugih državah članicah, razen v Italiji in Grčiji. Imam še en predlog, ki pa ni bil posebej priljubljen, nažalost čisto odkrita bom, želim si, da bi besedilo okrepili na mestu, kjer uh, omenjamo Grčijo in Italijo in kjer govorimo o nacionalni varnosti. Mislim, da bomo to uspeli, ali upam, da bomo to uspeli storiti septembra. Hvala lepa še enkrat vsem in upam, da boste jutri vsi poročilo podprli. Hvala. Najlepša hvala. Tako, sedaj nadaljujemo. Gospa Vikstrom, izvolite. Hvala. Ja, danes eh, govorim v imenu naše poročevalke v senci Angelike Mlinar. Danes žal ne more biti tukaj. Poročevalki se zahvaljuje. Poleg tega pa se zahvaljuje tudi drugim poročevalcem v senci in povdarja, da so resnično odlično sodelovali. Po mojem mnenju potrebujemo več takšnih dobrih sodelovanj. Za Alde je vsekakor izjemno pomembno, da se vse te pomisleke vključi. Tukaj imamo eh, obvezujoč sistem kvot, jasno izjavo, da dublinski sistem danes ne deluje dobro in da ga moramo nadomestiti z novim instrumentom, ki ga moramo posodobiti, tako da bo upošteval potrebe 21. stoletja, namreč Dublin je bil sprejet v prejšnjem stoletju. Uporabiti moramo kvantitativne kot tudi kvalitativne podatke pri odločitvah o premestitvi ljudi. Kvalitativni podatki so naprimer družinske vezi, znanje jezika, kultura in pa tudi spoštovanje temeljnih pravic. Poleg tega povdarja, da moramo biti najbolj pozorni za ranljive skupine ljudi, se pravi otroke, matere, samohranilke, žrtve mučenja in tako naprej. Gospa Mlinar poleg tega izpostavlja, da ta stalni mehanizem za pomoč, ki ga bo predstavila komisija v postopku soodločanja do koncu leta, je to nekaj zelo pomembnega in nekaj, kar resnično potrebujemo. Nasplošno gledano je zelo pozitivnega mnenja in meni, da bo ta, to poročilo uspodbudilo vključitev načela solidarnosti v besedilo. Tudi jaz bi ti rada čestitala Ska za tako dobro opravljeno delo v tako kratkem času. Hvala. Hvala, Cecilija. Sedaj pa Katrina Čiliči, izvolite. Grazie, predsednik. Intanto... Najlepša hvala, predsedujoči. Rada bi se zahvalila kolegom Skal Keller in eh, Petru Niedermüllerju, pa tudi vsem poročevalcem v Senci, ki so opravili odlično delo pri obeh dokumentih, o katerih danes govorimo. Naj podam nekaj komentarjev, kot, eh, kar se tiče prespevkov k poročilu Skakeler. Mehanizem, ki ga predlagamo, je vsekakor nujen mehanizem, ampak vseeno je zelo pomemben. Prvič se s pomočjo tega predloga soočamo z težavo, ki pesti vse države Evropske unije. Predlagamo vse evropski pristop solidarnosti in odgovornosti. Kot že rečeno, je to vprašanje pomembno za vse naše države, žal pa bremeni samo nekatere, med njimi je tudi Italija. Sama sem želela pripraviti predlog spremembe, ki bi še okrepil to poročilo in danes bi izpostavila morda najpomembnejše prispevke. Prvič, po mojem mnenju bi potrebovali posebne določbe, ki zadevajo mladoletnike. To sem poskušala storiti v uvodni izjavi 21, kjer govorimo o novem mehanizmu za premestitev. Ta ne sme zmanjšati zaščite, ki izhaja iz. Uh, sodbe sodišča iz junija 2013 o zaščiti mladoletnikov. Pa še nekaj sem eh, želela omeniti, tudi glede tega sem pripravila predlog spremembe, ki se nanaša na možnost, da bi prekinili ta mehanizem kot sankcijo za Italijo oziroma Grčijo, v primeru, da ti dve državi ne bi spoštovali ukrepov za izboljšanje sistema sprejetja migrantov. Res je, te postopke bi morali vsekakor pospešiti, tako v Grčiji, Italiji, kot tudi drugih državah. Ampak, če bi prišlo do zamude pri izvajanju tega mehanizma, ne bi bilo smiselno, da kaznujemo te države na ta način, da umaknemo mehanizem premestitve ne le zato, ker bi na tak način škodili dvema državama, ki v ta fenomen migracij najbolj pesti, ampak tudi zato, ker bi na tak način škodili tistim, ki jih želimo zaščititi, torej prosilcem za azil. In še za konec, tudi glede tega sem pripravila predlog spremembe. Namreč, če želimo zaščititi prosilce za azil, moramo pripraviti časovno omejitev, za celoten postopek. Postopek se mora začeti takrat, ko ti imigranti dosežejo obalo Italije ali Grčije. Takrat mora začeti teči rok. Smiselno bi bilo, da je ta največ en mesec dolg od dneva, ko so ljudje identificirani, pa do premestitve. Torej, to so moji komentarji. Poskušala sem pripraviti tudi prispevek ki bi okrepil poročilo in delo, ki so ga že upravili kolegi. Upam, da ga bodo jutri vsi podprli. Hvala. Najlepša hvala. Ja, pomembno je, da imamo tukaj tudi italijansko perspektivo v današnji razpravi. Gospod Krkhopše, potem pa tudi grški prispevek, seveda. Um, oziroma. gospa kolegica, izvolite prvo. Najlepša hvala. Ja, moj grški kolega Kostas danes žal ni z nami in eh, zato bi rada govorila v njegovem imenu. Bil je poročevalec v senci in eh, tudi on bi se rad zahvalil poročevalki za način dela. Res je, da je morala delo opraviti v zelo kratkem času, poleg tega pa je imela tudi zelo dober pristop. Sama sem bila vključena v predloge sprememb, ki jih je pripravil kolega in upoštevajo veliko mojih mnen pri teh predlogih. Mnogi izmed kompromisov, ki ste jih dosegli, so zelo dobri, po mojem mnenju. Mislim pa, da ne smemo pozabiti na kontekst, v katerem se vse skupaj odvija. Slišala sem veliko o mehanizmih, kazalnikih, pilotnih projektih, nujnih ukrepih, govorimo o tem, kako omejen je dublinski sistem. In prav zato mislim, da potrebujemo nek stalni mehanizem. Potrebujemo prenovo dublinske direktive in uh, mislim, da smo v težki situaciji. Vsi poznamo številke priseljencev in eh, beguncev po svetu trenutno. In če si ogledamo te številke, vidimo, da se Evropska unija težko sooča z eh, priseljenci, ki prihajajo. Mislim torej, da moramo dobro sodelovati, da bomo razrešili to vprašanje. Naš eh, način dela in dobro sodelovanje je vsekakor kazalnik tega, da bomo dobro sodelovali tudi v prihodnje vsekakor pa upam, da bomo storili še korak naprej. Namreč obstaja izraz v besedilu, ki mi ni všeč. Govorimo o deljenju bremena. Prosilci za azil, ki potrebujejo mednarodno zaščito, gotovo niso breme. To je nespremljivo in eh, tega ne bi smeli ubesediti na tak način. Lahko govorimo o pravičnem deljenju odgovornosti, naprimer. To je boljši izraz in tega ni bilo vključenega v kompromise zaradi tega se mi to ne zdi prav. Torej, prosim, da še enkrat eh, razmislimo o spoštovanju temeljnih pravic, predvsem zato, ker govorimo o prosilcih za azil, ki dejansko potrebujejo mednarodno zaščito. Mislim, da tukaj ne bi smelo biti težav. Besedilo bi bilo dobro tu in tam bolj uravnotežiti, namreč eh, trenutno prihaja do določenih eh, težav v Grčiji in v Italiji. Potem pa je tukaj tudi situacija z državami bivše Jugoslavije. No, v preteklosti smo imeli torej na sto tisoče beguncev po padcu berlinskega zida, po vojni v Jugoslaviji in tako naprej. Kot vidite, se je svet od takrat tudi spremenil. Upam torej, da bomo danes lahko bolje napredovali in da bodo eh, naš glas slišali posod. Hvala. Najlepša hvala. Eh, pregledal sem, kako je to v različnih prevodih. V angleščini je eh, ključ dist za distribucijo priseljencev. Tukaj ni govora o bremenu tako da moramo to preveriti v različnih jezikovnih različicah. Vsekakor pa bom to preveril. Tako sedaj pa, gospod Baton, izvolite. Najlepša hvala, Klod. Ja, ključnega pomena je to, kar je povedala kolegica na začetku. Namreč 40 tisoč ljudi za premestitev je samo začetek. Prvo jih bomo dobili 40 tisoč, potem pa še 40, potem pa še 40, potem pa 4 milijone in tako naprej. Dlje časa, kot bomo dovolili sistem za prihod ljudi, več ljudi bo prišlo. In večina izmed teh eh, priseljencev dejansko ni prosilcev za azil, ki bi bili upravičeni za mednarodno zaščito, ampak eh, mladi moški, ki so ekonomski imigranti. Prav zato bi morali sprejeti avstralski model, kjer se ljudi vrne na državo, kjer so prvič vstopili. Potrebujemo več eh, sredstva in več osebja za nadzorovanje sredozemlja. Evropske diplomatske službe bi morale izvajati bolj, boljši diplomatski pritisk na bogate države v Bližnjem vzhodu, naprimer Bahrajn, Katar, Saudsko Arabijo, naj oni prevzamejo odgovornost za to. Gre namreč za muslimanske države in predvidevam, da bi ljudje raje prosili za azil v državah, kjer imajo ljudje enako veroizpoved. Torej, mislim, da smo mi že prevzeli dovolj veliko količino beguncev in da jih lahko prevzame še kdo drug. V zadnjih letih smo prevzeli več milijonov beguncev, kar pomeni, da bi v bistvu morali zgraditi novo mesto velikosto Birminghama, da bi naselili vse te ljudi. Prav zaradi tega so cene nepremičnin poskočile in za naše mlade je sedaj težko, da bi dobili stanovanje. Predlagam torej, da seveda sprejmemo dejanske prosilce za azil in eh, tisti, ki so dejansko preganjani v Bližnem vzhodu, so večinoma kristijani, ki jih iz tam izganjajo že v zadnjih 2000 letih. Torej predlagam, da zaščitimo naše državljane in se dotaknemo uh, vprašanja ljudi, ki grejo v nasprotno smer, torej tujih borcev. Hvala. Izvolite, kolega. Najlepša hvala, Klod težko je spregledati vsa ta vprašanja, ki smo jih eh, pravkar slišali. Zahvaljujem se gospe Keller in tudi drugim poročevalcem v senci. Gre za pomembno poročilo. Zahvaljujem se gospodu Niedermüllerju za njegov del in tudi vsem kolegom, ki so še dodatno okrepili to poročilo. Gre za pomembno sporočilo, za pomembno odločitev glede pomembnega vprašanja. Če si ogledamo številke, vidimo, da to samo kapljica Eh, v morje. Grčija bo sprejela 100 tisoč priseljencev, ne glede na to, kakšne veroizpovedi so, odkot prihajajo. Gre za ljudi, ki zapuščajo svoje domove in iščejo boljšo prihodnost. Večinoma pa jih je pregnala vojna. Sprejeli bomo ljudi, kljub temu, da je to majhna številka, ampak eh, to je začetek. Začetek poti, ki bo vodila k dolgoročni, stalni rešitvi, s katero bomo lahko, upajmo, rešili to vprašanje. Ta, to poročilo se nam je zdelo zelo zanimivo in pripravili smo veliko predlogov sprememb. Za Grčijo je bilo pomembno vprašanje, kdo bo prevzel stroške prevoza. Namreč Grčija je trenutno v finančnih težavah in trenutno nimamo niti denarja za to, da bi nahranili te priseljence. Zato je vprašanje stroškov prevoza v države premestitve zelo pomembno. Zahvaljujem se grškim kolegom, da o tem vprašanju govorimo tudi v grškem parlamentu. Zahvaljujem pa se tudi vsem ljudem v Grčiji, namreč strukture za namestitev teh ljudi so se so večkrat eh, neuspešne in tisti, ki ohranjajo naše dostojanstvo kot eh, Evropa, so preprosti ljudje, ne nevladne organizacije, ampak ljudje, ki sprejemajo te priseljence in dajo hrano, zatočišče in jim pomagajo. Prav zato smo odgovorni za to, da sedaj najdemo sistemsko rešitev, kako, um, narediti, kaj narediti z temi ljudmi. Ja, najlepša hvala. Torej, slišali smo grški prispevek in italijanski prispevek. Seznam govorcev je vse daljši, ampak danes imamo dovolj časa za to razpravo. Tomas, eh, vi boste govorili tudi o proračunskem delu, tako da bom najprej dovolil besedo drugim. Eh, Cecil Kienge, izvolite. Eh, grazie, signor Presidente. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi jaz bi čestitala poročevalki in vsem, ki so pomagali pri pripravi tega poročila. ta začetni predlog se imenuje pilotni projekt, takšen je uradni naziv, ampak ta pilotni projekt bi moral postati zakonodajni projekt, moral bi postati stalni obvezujoč mehanizem. Tako bi se moral razviti. Za nas je to zelo pomembno, zato da bomo pridobili temelj za delo v prihodnosti. Mislim, da bomo v prihodnosti naše delo lahko veliko bolje opravljali, če bomo imeli takšen stalni mehanizem za obravnavanje tega vprašanja. Mislim, da smo dobro opisali način dela v našem poročilu in upam, da bo to poročilo jutri sprejeto z veliko večino. Parlament mora namreč jasno in glasno povedati, tako da bo svet razumel, kakšno je naše stališče. Za konec bi izpostavila še to, da je veliko predlogov sprememb povezanih z mladostniki brez spremstva. Tudi jaz eh, sem se zauzela za to vprašanje, ker je zelo pomembno. Najlepša hvala še enkrat poročevalcema. Gre za mnenje, eh, ki bo tudi podlaga za mnenje, ki ga prepravljam s kolegico Roberto. Najlepša hvala. Hvala, Cecil. Gospa Winberg, izvolite. Tak, ja, Gospa Winberg. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Kolega Batin je že povedal veliko stvari, ki sem jih eh, želela podati, ampak eh, morda bi dodala nekaj stvari. Gre za vprašanje solidarnosti. predvideli smo nujni sistem in glede na trenutne migracijske tokove bo ta situacija dolgo ostala nujna situacija. Gospa Keller je že povedala, da to ne bo v celoti delovalo, namreč države članice ne želijo sprejeti niti predvidenih kvot priseljencev, kaj šele več. Program Mare Nostrum je povzročil to povečanje priseljencev. Lani smo imeli kar 300 odstotno povišanje števila priseljencev. Torej, če bomo sedaj pripravili kvote, potem bodo v prihodnosti 100 tisoč imigrantni, ki bojo prihajali. Po eni strani pravite, da je to prostovoljno, po drugi strani obvezujoče, ne vem. Solidarni smo lahko na različne načine, tudi tako, da gremo tja na lico mesta in ljudem pomagati. pomagamo. Solidarnost ne pomeni nujno, da moramo uh, biti sprejeti vseh tih ljudi. Hvala. Roberta Mecola, izvolite. Hvala, da ste mi dovolili v zadnjem trenutku, da še komentiram. Najlepša hvala Ska, Jerunu in drugim, ki so pomagali pri pripravi poročila. To jasno kaže na dejstvo, da lahko najdemo strinjanje, med vsemi političnimi skupinami pri tako pomembni temi. In kot je povedala Cecil, bomo tudi v prihodnosti nadaljevali sodelovanje glede te teme. Rada bi omenila eno zadevo glede tega poročila. Namreč to poročilo bo in ta mehanizem bo utrdil pot za naslednji stalni mehanizem, ki bi bil bolj pravičen in eh, enakomeren za razdelitev in premestitev migrantov po vsej Evropski uniji. Pripravila sem predlog spremembe za to poročilo, v katerem je zapisano prav to. Namreč le v tem primeru bomo lahko razpravljali o pripravljenosti držav članic za sprejem migrantov pravično. Vsaka država ima določene obveznosti in eh, drugi pogoji, ki so povezani s tem, naprimer šengenski zakonik, bi morali vse te pogoje in kriterije tudi upoštevati. Hvala. Najlepša hvala pa še glede proračunskega vprašanja, Tomas. Izvolite. Děkuji, Klode. Já jsem jenom chtěl... Najlepša hvala, Klod. Ja. Yeah tukaj sem želel nekaj dodati. Strinjam se s tem, da so se številke tukaj povišale. Zelo pomembno je, da vsak ukrep, ki ga sprejmemo, posprejmemo z primernimi sredstvi. Vprašanje, ali bodo ta finančna sredstva zadostna, se bo razjasnilo šele v prihodnih mesecih. Naš odbor je bil vedno zelo konstruktiven in vedno smo se hitro odzvali, na to, kar je bilo zahtevano od nas. Zdaj pa bi rad povedal naslednje. Namreč v drugem poročilu smo dosegli dogovor. Če potrebujemo določene proračunske, eh, proračunska povišanja, potem lahko se lahko o tem tudi pogajamo. Prav najlepša hvala, Tomas preden dam besedo spet poročevalcema, bi bilo dobro, da eh, dam besedo tudi komisiji in predsedstvu, tako da nam povedo več o pogajanjih glede premestitve. Svet se mora s tem namreč strinjati. Torej, najprej dajem besedo komisiji, izvolite potem pa predsedstvo. Much, Najlepša hvala, predsedujoči dosije, o katerem danes govorimo, je vsekakor nenavaden. In eh, šele tri, že tri tedne po sprejetju strategije za preseljevanje je bil sprejet ta, eh, ta načrt. Temelji na členu 78.3 in eh, to je prvič, da uporabljamo pravno podlago za strategijo premestitev. To ste večkrat poudarili, namreč da gre za nujni ukrep, ki smo ga do sedaj obravnavali v vseh inštitucijah zelo, zelo hitro in pospešeno. V komisiji se vam zahvaljujemo, da je odbor pripravil mnenje že po sedmih tednih, odkar je bil pripravljen naš predlog. Prav tako smo napredovali tudi v svetu, kar se tiče teh pogajanj in zelo blizu smo dogovora vseh držav članic, s katerim bi lahko izpolnili vse kriterije predloga komisije, namreč da izrazimo dejansko solidarnost za Grčijo in Italijo, ki imata seveda največje morske meje na jugu Evrope, zaradi katerih dobita tudi največje tokove prisiljencev. Poleg tega pa seveda želimo doseči, da, ima, da bodo ljudje, ki potrebujejo mednarodno pomoč, takoj dobili te uh, pravice do pomoči. Naj omenim še nekaj, kar je eh, zapisano v predlogih sprememb. Torej, prvič, kar se tiče prostovoljne ali obvezne scheme in tega, koliko ljudi bo premeščenih. Razprave v svetu so potrdile, da gre za zelo kontroverzno vprašanje. Države članice pa so vseeno pripravljene izkazati veliko mero solidarnosti in to je pomembno izpostaviti. Komisija obžaluje, da svet ni obdržal predloga obvezujoče scheme, vseeno pa je jasno, da so se države članice vseeno zavezale, da bi se premestilo 40 tisoč ljudi. Komisija sodeluje z svetom, zato da bi res zagotovili, da se bo to zgodilo. Veliko poslancev je omenilo, da želite več kot 40 tisoč premestitev. Jasno je, da je pritisk na Grčijo in Italijo zelo velik in da je v Grčiji vsak teden več in več migrantov. Po drugi strani pa je jasno tudi to, da politično trenutno ni realistično, da bi sprejeli več kot 40 tisoč migrantov v druge države. Vsi pa se moramo zavedati, da gre tukaj za dober prvi korak. Kar se tiče postopka premestitve in preferenčnih želja prosilcev za azil, bi rad povedal naslednje. V okviru člena 78.3 bomo ta postopek uveljavili zaradi nujne krizne situacije v nekaterih državah članicah. Postopek mora biti kar se da učinkovit in preprost. Tako bomo zagotovili, da bodo ljudje dobili pomoč čim prej, istočasno pa bomo razbremenili Grčijo in Italijo. To je temelj, eh, ki stoji za členom 78.3. Prav zato se bomo izognili tem Eh, prioritetam, tem preferencam migrantov, zaradi tega namreč ne bi bil postopek učinkovit. Vsekakor se bomo potrudili, da bomo zagotovili učinkovitost postopkov. Strinjam pa se, da moramo zagotoviti, da bi kar se da zagotovili, da se eh, interesi ljudi, ki jih bomo premestili, uskladajo z interesi držav članic. To je ključno za dobro integracijo ljudi, ki jih bomo premestili v države premestitve. Ključno pa je tudi zato, da se izognemo drugotnim premikom. Prav zato je pomembno, da se dobro odločimo, v katero državo članico bomo osebe premestili. Komisija predlaga, da se pri tem upošteva kvalifikacije in veščine ljudi, predvsem na primer jezikovno znanje drugi elementi, tako kot eh, naprimer družinske vezi in družbene vezi, ki že obstajajo v določenih državah, je tudi dobro upoštevati pri postopku izbire. Prioriteta za izbiro gre ranljivim skupinam, seveda pa moramo upoštevati tudi eh, korist in to, kar je v interesu otroka pri tem, ko premestimo ljudi. Kot že rečeno, pa ne moremo zagotoviti, možnost izbire v tem postopku. Ne za države in ne za migrante. Namreč to bi vodilo v neučinkovit sistem, ki bi nasprotoval členu 873 pogodbe, s katero želimo podpreti države članice, ki se nahajajo v krizni situaciji. Pa še za konec eh, naj komentiram to, da je parlament prosil komisijo, da spostavi stalni mehanizem za premestitve ta nujni mehanizem je seveda samo prvi korak, tako kot je povedalo veliko poslancev. Kar se tiče Evropske agende glede migracij, komisija načrtuje do konca leta, da bi pripravili predlog glede stalnega mehanizma, s katerem bi se odzivali na prihodnje krizne situacije zaradi dodatnih migracijskih tokov. Seveda bo Evropski parlament vključen v ta postopek kot so zakonodajalec in komisija računa na vašo, pot, na vašo podporo. Še enkrat hvala za dobro sodelovanje v razpravah do sedaj in najlepša hvala za vso podporo. Hvala, sedaj pa predsedstvo, izvolite. Uh, najlepša hvala, hvala, da ste mi dali besedo. Luksemburško predsedstvo nima nič dodati k temu, kar je že povedal naš minister danes dopoledne. Prav to je ta luksemburška učinkovitost, kaj ne? Vse vas vidim z vašim natančnim računalnikom, z vašim učinkovitim pristopom. Vseeno sem upam, da, bo, da boste povedali par stavkov, ampak prav. Ne bom vas spreminjal, ostanimo učinkoviti. To ne pomeni, da lahko komisija prevzame čas predsedstva. Ne, ne, ne bom prevzel vloge sveta, ampak vseeno bi rad prosil, da še moj kolega gospod Gastino pove nekaj glede uh, poročila Fernandez. Aha, res želite izkoristiti ta čas. V redu, nišče ne nasprotuje temu, torej lahko, izvolite. Ja, bom tudi jaz učinkovit, skoraj tako kot luksemburško predsedstvo. EASO je prejel veliko novih nalog v okviru agende za migracije. V, okru, v okviru tega tudi eh, sistem za premestitve. Vseeno pa moramo biti previdni, ko govorimo gled, o pozivih eh, za povišanje. Pred nekaj tedni smo dobili tri nove sodelavce v okviru EASA, ki bodo plačani z proračunom za 2016. To je dobro, ampak vseeno je prezgodaj, da bi pozivali za dodatne sodelavce. Ta pristop eh, žarišč je pomemben in sedaj poteka ocena potreb, kar se tiče osebja. S tem bomo začeli ko bo prišlo poročilo eh, glede ocene potreb po osebju. Pa še en komentar glede tega, kar je povedal Tomaš in glede dodatnih finančnih sredstev. Poslance bi rad spomnil, da so nacionalni programi Grčije in Italije približno bodo sprejeti čez približno deset dni. To pomeni, da bom, bosta Grčija in Italija prijeli dodatna sredstva. Ali bo to dovolj, ne vem, ampak finančna sredstva bodo na voljo. Približno dodatnih 60 milijonov bo na voljo za krizne situacije. Torej, to je nekakšen pregled in na ta način boste lažje razumeli okoliščine. Hvala. Ja, hvala, to je bilo res koristno. Istočasno poteka tudi razprava o tem, kakšno dodatno pomoč lahko prejme Grčija, glede na to, da je trenutno v velikih težavah. Mnogi izmed nas aktivno razpravljajo o tem, tudi gospod Krkop je že omenil to vprašanje, kar se tiče nujnih postopkov. Torej najlepša hvala in veseli me, da ste dodali te informacije. Torej, kratek odziv poročevalcev, s kaj morda lahko začneš? Izvoli. Thanks a lot. Thanks for... Najlepša hvala in hvala za te komentarje. Mislim, da smo imeli zelo dobro razpravo. Komisiji bi rada odgovorila brez skrbi. Tudi mi smo razmislili, kako bi bilo to čim bolj učinkovito. Prav zato smo pripravili časovnico, pri kateri smo upoštevali vse preference, tako da bo postopek čim bolj učinkovit. Tudi za nas eh, je bilo zelo pomembno, da bo postopek izvedljiv in učinkovit. Glede na to, da govorimo o nujnem sistemu, nujnem načrtu za nujno situacijo, mora biti odziv hiter. Gotovo ni dobro, da traja predolgo časa, da nekega priseljenca premestimo v drugo državo. Tudi o tem smo torej razmišljali. Rada bi se zahvalila Petru Niedermüllerju za njegovo poročilo. Kar se tiče osebja v EASO, pa lahko samo še enkrat povdarim to, kar ste že povedali. Pri spremenjenem proračunu smo videli, da bo 16 dodatnih ljudi zaposlenih v Frontexu. In če si ogledamo nadloge, naloge, naloge, EASA, naprimer, kar se tiče teh eh, žarišč in premestitev priseljencev, potem tudi oni gotovo potrebujejo dodatno delovno silo. V bistvu nimam več dodati nič, tako da bi se rada vsem zahvalila za sodelovanje. Dobro smo sodelovali in zato se zahvaljujem tudi sekretarjatu in vsem asistentom. Upam, da bomo jutri dobro zaključili to delo. Hvala veliko zahval ste izrekli, ampak to je res eh, dober primer sodelovanja med odbori glede na kratko časovnico, tako da je to upravičeno. Glede Petrovega poročila je mm, rok za predloge spremem 25. Peter, ampak brez skrbi nisem pozabil na te, ti bom še dal besedo. Brez strahu. Pravkar sem vas eh, želel imenovati kot naslednjega govorca. Yeah. Eh, Tudi sem bi se rad zahvalil vsem iz sekretarjata, ki so mm, pomagali, najprej Shane in Catherineu, Shaneu in Catherine za pomoč. In hvala tudi za pripombe kolega Tomaša pri pripravi mnenja glede tega proračuna. Mislim, da je to zelo dobra osnova za nadaljne sodelovanje. Mislim, da je to zelo pomembna oblika sodelovanja v okviru odbora Libe. Ja, sem vam pravkar želel dati priložnost za sklepne besede, nisem vas pozabil. In naj omenim, da je rok za predloge spremen 25. august ob 6. zvečer. Sem pa te dve točke obravnaval skupaj, ker je finančni instrument ključnega pomena. In eh, bi povdaril to, kar je dal, dal kolega Kirkop, treba je razmisliti tudi o dodatnih ukrepih v okviru proračuna, tako da bi dal to nalogo tudi pripravljalcem mnenja in poročevalcem v senci, ker mislim, da je res treba se nujno odzvati na situacijo v Grčiji. Treba je razmisliti, kaj se dogaja z migranti v tej regiji znotraj teh držav. Tudi to je treba izpostaviti, tudi iz proračunskega vidika. Tako, kolegi, najlepša hvala, glasujemo jutri in sedaj še zadnja točka, ko dajemo besedo ponovno Petru. in sicer glede splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016. Gre za pripravo mnenja. Petar, prosim. Hvala. Bom poskušal biti kratek, glede na to, da je že tako pozno. Glede osnutka mnenja za proračunsko leto 2016 in glede predlog spremembe proračuna naj izpostavim naslednje točke. Najprej naj povem, da se pri mnenju bolj ali manj držim pristopa, ki smo ga imeli pri spremembi proračuna številka 5 za leto 2015, ko sem bil tudi poročevalec. Spremembe proračuna sledijo elementom, ki sem jih navedel tudi v samem mnenju. V mnenju pozdravljam povečanje proračunskih eh, vid vrstic za AMIF, za sklad za azil, migracijo in integracijo v primerjavi z letom 2014. Predlagam pa, da se oblikujeta ločeni proračunski vrstici za specifične cilje sklada AMIF in nova proračunska vrstica za nujni mehanizem premestitev. Namen teh proračunskih sprememb je, da bi povečali preglednost. Tako bi dali priložnost parlamentu, da ustrezno preuči zneske, ki so namenjeni za posamezne specifične cilje v okviru sklada. Upam, da bodo vsi poročevalci v Sensi lahko podprli to spremembo, ki gre v smer zagotavljanja transparentnosti. Prav tako predlagam novo proračunsko vrstico za sklad za iskanje in reševanje. Tako bi pritisnili na komisijo, da bi pripravila predlog za spostavitev tovrstnega sklada. Dokler ne bo podan takšen predlog, ne bo predvideno zagotavljanje dodatnih sredstev za tovrstne dejavnosti. Prav tako pozdravljam povečanje proračuna za Frontex, ko gre za skupne dejavnosti Triton in Poseidon. Pa tudi tu predlagam ločeno vrstico, zato da bi ločili te dve dejavnosti od splošnega proračuna za Frontex. Tako bi prav tako zagotovili transparentnost. Umestil sem v besedilo tudi kompromisni predlog glede Evropola, ko je šlo za spremembo proračuna številka 5 v letu 2015 in mislim in upam, da bomo tako lahko pospešili sodelovanje na tem točku. V svojem uh, osnutku mnenja za proračun 2016 in um, kot sem storil tudi v predlogu za spremem poročila številka 5 iz leta 2015, predlagam tudi povečanje števila zaposlenih za EASO. Rad bi dobil nekoliko več podrobnosti glede predvidenega povečanja zaposlenih, vam pa bom poslal natančne informacije o tem še v prihodnjih dneh gre tudi za financiranje, ko gre za prilotni projekt za integracijo Romov in za pripravljalni okrep za rehabilitacijo žrtev mučenja. Te proračunske popravke bom prav tako razdelil v prihodnjih dneh. Na koncu ne povem, da se veselim prispevkov. Um, poročevalcev v senci. Do konca poletja bomo prejeli predloge sprememb. Na to pa upam, da bo odbor Libe lahko pripravil močno mnenje glede predlogov sprememb, ko gre za osnutek proračuna za leto 2016. Najlepša hvala. Hvala, Peter. Veliko dela gre v to, ko gre za proračunske vrstice. Se pa upravičujem, da smo tako pozno umestili tako pomembno temo na dnevni res red. To včasih pomeni, da z nami ni tako veliko ljudi, kot bi si želeli. Sedaj je z nami samo en poroval, področevalec v senci, tako da Tomaš, prosim, priložnost imaš, da se odzoveš. Dekuju. Najlepša hvala, predsednik. Tudi sam bi se rad zahvalil Petru. sem že kar sumil, da želi slišati stališče poročevalcev v senci, zaradi tega, ker si želi, da ga še enkrat pohvalimo za izvrstno delo, ki ga je opravil, za izvrstno sodelovanje z vsemi nami. Sodelovanje je bilo res zgledno, res čudovito in v velik užitek je delati z nekom, ki je tako inteligenten kot Peter, ki res ve, zakaj gre pri proračunu. Če imaš takšnega sogovornika, je zagotovo veliko lažje delati. Čisto kratek bom sedaj podal, bom še nekaj predlogov. Naj pa najprej povem, da pozdravljam dejstvo, da je poročevalec svoje delo utemeljil na skupnih prednostnih nalogah ELS. Eh, e Prav tako cenim dejstvo, da ko gre za proračun, proračunske razdelke v pristojnosti odbora Libe, da se je prišlo tudi do povečanja sredstev. In dame in gospodje, to je dosežek in to je treba ustrezno predstaviti našim državljanom. Je pa tu še nekaj točk, ki bi jih vseeno rad omenil. To so točke, ki bi lahko bile problematične z vidika ELS. Najprej. Previdni moramo biti, ko posegamo v strukturo proračuna. In sprašujem se, ali oblikovanje novih proračunskih vrstic eh, predlaga, predstavlja mm, izboljšavo, ko gre za razpravo o teh področjih. In drugič, agencije kot so Europol, EASO in tudi druge na tem področju so agencije, ki igrajo pomembno vlogo. Treba je zagotoviti, da imajo na voljo dovoljša finančna sredstva, pa tudi dovolj zaposlenih. In to je izpostavila že Ska Keller, tako da teh argumentov ne bom ponavljal. Tako da, glede na to ne razumem, zakaj v letu 2016, ko gre za proračun, povečujemo število zaposlenih v predlogi, predlogih sprememb proračuna številka 5, pa te predvidene zneske zmanjšujemo. In tu pri agencijah opažamo, da prihaja do enakih napak. In še tretjič, ko gre za mehanizem za prilagodljivost, je treba zagotoviti, da bo na voljo dovolj sredstev za pilotne projekte. Pilotni projekti so zelo pomembni tudi z vidika poti, ki jo bo obrala Evropska unija v prihodnosti. Ko sem prejel predloge proračuna strani komisije, se mi je zdelo dobro, da pozitivno ocenjujejo nekatere elemente. Tako da je ta znak dober in tudi kaže na dobro delo posameznih odborov. V trenutni razpravi o migracijah pa se zdi, da nekoliko pozabljamo na vprašanja, kot je na primer boj proti trgovini z drogami. In to je točka, ki sem jo danes že večkrat izpostavil. V preteklih mesecih in letih opažamo, da na trg prihajajo nove sintetične droge. Kolegi in kolegice, sam sem delal tudi na terenu na tem področju. Čez tri ali štiri leta bi nas eh, lahko te bi nam lahko te težave res povzročile hude preglavice. Danes nekateri mladi eksperimentirajo z novimi drogami. In ko prosimo za dodatna sredstva za boj proti drogam, tu ne gre za namen sam po sebi. Res gre za droge, ki so če dalje bolj prisotne na trgu v, prete, v zadnjih petih letih. Tako da prosim, da me podprete, ker je zelo pomembno, da zagotovimo dodatno financiranje na tem področju po dopodanski razpravi o migracijah po predstavitvi predsednice Eurojusta je namreč jasno, da so druge pomembno področje. Veliko kaznivih dejanj je povezanih um, s prodajo drog in to vrstna kazniva dejanja so se v preteklosti še povečala. Najskrenem, najlepša hvala Petru, najlepša hvala tudi Klodu ki je zelo učinkovito krmari skozi današnji sestanek in se držal dnevnega reda. Time, but... Se opravičujem, kolego Jaceku, ker je bil pravzaprav vrš, vrš čas z nami. Gospa Sargentini in tudi še dve kolegici, ki sta poročevalci v senci, sta prišli med razpravo, tako da se opravičujem, da sem prej eh, rekel, da vas ni. Tako da predajam besedo kolegu. Mm -hmm to thank on behalf of ALDE to the Najlepša hvala tudi v imenu ALDE za osnutek mnenja proračuna. Veselimo se predvsem povečanja sredstev za Frontex in eh, veseli smo tega, da izpoštavljate potrebo po dodatnem financiranju za izredne ukrepe glede migracije. Podpiramo tudi pripombe o potrebi po več zaposlenih, ker je treba zagotoviti več ljudi, ki bi se lahko ukvarjali s tem področjem. Nekaj področji, za katero je pristojen Libe, pa v mnenju niste zaobjeli. Mislim, da bi morali mnenje razširiti, dotaknili. Dotakniti bi se morali tudi um, Eurojusta in Agencije za temeljne pravice. Treba je izpostaviti tudi sodelovanje med različnimi agencijami. Pri Europolu pozdravljam šesti odstavek vašega mnenja. Prav tako menim, da je pomembno zagotoviti pregled glede proračunskega vpliva novega centra za boj proti kibernetskemu kriminalu v okviru novega središča. Ali bo to mm, nova proračunska vrstica, ki bo prinesla dodatne stroške z vidika proračuna. Glede prihodnjega pristopa pa se bom najprej posvetoval s kolegi v politični skupini, preden sprejmemo končne odločitve glede predlogov sprememb. To bomo seveda, tega seveda nismo mogli storiti zaradi tega, kar smo osnutek sprejeli šele v torek, se pa veselim nadaljnega sodelovanja. Bjork, Najlepša hvala, naslednja pa je gospod Bjork. Uh, till, uh, sorry. <laughs> sorry. uh, <laughs> Najlepša hvala. Hvala tudi pripravljavcu mnenja za opravljeno delo in za izvrstno sodelovanje. Veliko dobrih idej najdemo v osnutku mnenja in eh, to mnenje lahko v končni fazi podpremo. Je pa tu še nekaj del besedila, s katerimi imamo težave, naprimer, ko gre za dodatna sredstva za Frontex. Mi smo proti. Pravzaprav menimo, da ko gre za migracijsko krizo, za katastrofo povezano z, z begunci, ne, da se tega ne moremo letiti na trenutno predviden način, ker so sredstva in instrumenti nezadovoljivi. Tako da bomo na tem področju podali nekaj predlogov sprememb. Potem glede poziva, da naj bi sklad AMIF eh, dobil več sredstev. Tu smo dobro sodelovali in to podpiramo. Pri šestem odstavku pa bi morali nekoliko bolj podrobno preučiti, kako se sredstva dejansko porabijo. Nasplošno pa smo mnenja, da je treba storiti več za integracijo Romov, za enakopravnost Romov. Po našem mnenju je naše delo pri agendi za varnost pomembno, bi pa morali tu storiti korak stran od eh, pristopa represije. Mislim, da družbe ne moremo združiti prek represije. Družbo lahko gradimo prek integracije. Prek represije dobivamo občutek, da poskušate obrati enostavnejšo pot na mesto, da bi preučili, kaj res dejansko lahko storimo. Ta točka je pomembna in bi jo morali ustrezno obravnavati, nismo pa imeli dovolj časa. Bi pa vseeno na kratko dal priložnost Digi Home um, pristojnemu za to področje, da poda kratek prispevek. Da, kratek prispevek, tehničen prispevek bom podal. Verjetno se spominjate v prejšnjem proračunskem obdobju, da smo omenjali štiri različne sklade, pa tudi pilotne projekte. Te proračunske vrstice smo upravljali na dokaj zapleten način. Zelo strogo so bile zapisane te vrstice in tudi zelo strogo upravljene. Sedaj pa so te proračunske vrstice zapisane nekoliko drugačno, tako da gre za bolj učinkovit pristop. Vsaka vrstica pokriva dva specifična cilja. Po eni strani imamo tu azil, po drugi strani pa solidarnost med državami članice migracijami in na to politike vračanja in politike za integracijo. Tu je treba poštevati, da v primerjavi s prejšnjim finančnim obdobjem je pravna podlaga za različne um, sklade osnovana na skupni zakonodajni podlo, podlagi. Tu gre tudi za preverjanje uporabe teh sklep, sredstev strani držav članic. Upoštevajo se tudi kazalniki, ki jih uporabljajo države članice, zato da pripravijo svoja poročila. Za vsak cilj, za vsak specifični cilj lahko torej preberemo, koliko sredstev je namenjenih za doseganje posameznega cilja iz sklada. Prek povečanja proračunske vrstice morda ne bomo našli najboljše rešitve za težave, ki se porajajo. V nekaterih primerjih bi to bilo celo kontraproduktivno. Predvsem zaradi tega, ko gre naprimer za krizo na področju migracij, če upoštevamo številke, ki jih najdemo v večjih proračunskih vrticah, bi lahko prišlo do večjih težav pri prenosu sredstev iz ene proračunske vrstice v drugo. Tako bi bilo morda tudi težje mobilizirati sredstva iz proračuna Evropske unije v primeru izrednih razmer, ko se mora pač komisija odzvati res zelo hitro. Naj podam še nekaj tehničnih pripomb. Po našem mnenju bi morali zagotoviti ustrezno reprogramiranje. Tudi podatkovno bazo bi morali torej preoblikovati, ko gre za proračun. Treba bi bilo prilagoditi sam program in tudi letna poročila držav članic. Ti dve proračunski vrstici pravzaprav sedaj predstavljata bolj učinkovito delo kot v, prihod, v preteklosti. To bo zagotovilo tudi večjo preglednost kolegi so že večkrat spregovorili v odboru glede odgovornosti pri izvajanju proračuna in mislim, da bodo zagotovo o tej temi še spregovorili. Kar pa se tiče premestitev, pa gre tu za enake argumente kot pri preostalih štirih proračunskih vrsticah. Več informacij lahko o tem najdemo v nacionalnih poročilih. Ko bodo ta pripravljena, boste imeli na voljo več informacij ampak če pogledate zadeve, ugotovite, da gre tu tudi za začasne ukrepe, ki jih eh, uvajamo v skladu z 18. členom uredbe o skladu za azil migracije in integracijo. Tako da je po našem mnenju zelo težko zagotoviti, da bi imeli proračunsko vrstico za posamezen člen. Kar pa se tiče Frontexa, pa razumem, da se je proračun za Frontex znatno povečal. Ogledal sem se številke in v letu 2006, ko smo oblikovali predlog za vzpostavitev Frontexa, smo upali, da bo na voljo vsaj 34 milijonov evrov za delovanje Frontexa danes. Ampak, če si pogledate današnje številke, vidite, dokam smo prišli. No, glede nove proračunske vrstice za Triton in Poseidon pa nimamo podlage za to. Imamo sicer proračunsko vrstico za agencijo za pomorstvo. Se pa sprašujem, kaj bi se zgodilo, če bi res vzpostavili takšno mm, proračunsko vrstico. Bi se morda lahko zgodilo, da če ne bomo vzpostavili takšne mm, vrstice, da ne bo zagotovljenega ustreznega odziva. Ali pa bo morda uvedba novih proračunskih vrstic privedla tudi do nadaljnih proračunskih vrstic za specifične ukrepe the deadline. Hvala za vaše pripombe. Peter, boš podal še sklepne pripombe glede časovnice? Da, hvala. Še nekaj končnih pripomb bi podal. Med poletjem bomo delali na proračunu in rok za odložitev predlogov sprememb je 25. avgust in upam, da bomo na to zgode septembra lahko v odboru glasovali o mnenju. Še enkrat pa najlepša hvala vsem za sodelovanje. Ne vem, ali je to samo na ključne, ampak vedno pravijo, da je veliko dela med poletjem eh, za odbor za proračun, tako da res zelo cenim tvoje trdo delo in delo kolegov. Hvala tudi poročevalcem v senci eh, za vaš trud. Pravkar sem prejem obvestilo, da ob sedmih, torej Ob sedmih zvečer bo potekala četrta razprava o migracijah in šlo bo tudi za predvajanje filma, ki ga je predlagala gospa Mecola v dvorani ASP 1G3. Gre za Akademija Platonus. Roberta Mecola je pobudnica te, tega dogodka. Šlo bo za razpravo o migracijah in za predvajanje filma. Verjetno ste že bili obveščeni o tem in ste prejeli povabilo. So me pa prosili, da vas še enkrat obvestim o tem. Najlepša hvala, kolegi. S tem smo torej zaključili z današnjim delom.